Spoštovana predsednica, gospa Knobloh, hvala, da ste sprejeli naše povabilo, ekscelence, cenjeni gostje, gospod predsednik Evropske komisije, predsednik računskega sodišča, predsednik vlade, predstavniki romunske vlade, kolegice in kolegi, danes opajamo dan spomina na žrtve holokausta. Judovske skupnosti, etnične skupnosti, kot so Romi, Sinti, homoseksualci, drugi, ki um, jih nacistični režim ni maral in jih je hotel uničiti. Prvič obhajamo ta dan spomina v hemiciklu Evropskega parlamenta med plenarnim zasedanjem. S tem, s to gesto želimo danes dati močan signal, bod, bolj kot kdajkoli prej. In sicer, da ne bomo nikoli pozabili, nočemo pozabiti. Um, obnavljamo zavezo, da bomo ohranili ta spomin in da se bomo borili proti vsaki vrsti sovraštva, diskriminacije in antisemitizma. Obnavljati spomin na neizrekljive zločine holokausta ne pomeni samo spominjanje na to, temveč to je tudi pomembna faza v postopku ozdravljanja osebnega in tudi kolektivnega. Holokaust mora ostati večno svarilo. Ne smemo eh, sprejemati dejstev eh, oziroma eh, dejanj eh, sovraštva in eh, nasilja. Po podatkih zadnjega eurobarometra 50 odstotkov evropskih državljanov je mnenja, da je antisemitizem v njihovi državi problem. In to kaže, da žal virus antisemitizma še ni izkoreninjen. Moramo zato odločno se zoprstaviti vsakemu novemu sklitju pogankov sovraštva. Naše vrednote, naša zgodovina so močnejši od nastrpnosti in nasilja. Evropa je to večkrat dokazala. Evropski parlament je bil vedno na strani tistih, ki trpijo dejanja sovraštva ali diskriminacije in tako bo tudi ostalo. 2016 smo organizirali konferenco na visoki ravni o prihodnosti judovskih skupnosti v Evropi. 2017 smo sprejeli prvo resolucijo proti antisemitizmu. Skupaj moramo storiti še več, da bomo branili načela resolucije Združenih narodov, katero je bil tudi uveden ta dan spomina. In sicer treba je spodbujati izobraževalne programe, treba je zavrniti vsako zanikanje holokausta in treba je obsoditi brez zadržkov vsak izraz nestrpnosti na etnični ali verski osnovi. Današnje sporočilo, naše današnje sporočilo je jasno, zelo jasno, v Evropski uniji ni prostora za sovraštvo in za antisemitizem. Ne bomo dovolili, da se bodo ponovile tragične napake iz preteklosti, nikoli več. Danes bomo slišali pričevanje dr. Šarlote Knoblo, ki je predsednica judovske skupnosti Mona, uh, Minhna in Gornje Bavarske. Bila je tri leta stara, ko so ji prepovedali, da bi se igrala z drugimi otroci v njeni četrti. Bila je judinja in to je bila njena edina krivda. Eh, preživela je strahotni holokausta tudi zahvaljujoč um, ženski, krščanski ženski, ki je uh, delala v, pri njeni družini. Šalote Knubloh je posvetila življenje hrabremu boju proti sovraštvu in antisemitizmu. In zato ji dolgujemo vso našo hvaležnost. Gospa predsednica, sedaj pa vam dajem besedo in vas prosim za nagovor pred Evropskim parlamentom. Sehr geehrter. Spoštovani gospod predsednik Tajani, hvala za uvodne, umirjene, odlične besede. Spoštovani gospod predsednik Juncker, ekscelenca, predsednik vlade, gospod Mišel, dragi navzoči šolari in šolarke, dragi poslanci, drage poslanke Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala za povabilo, ki sem se mu rada odzvala. Kajti obisk v Evropskem parlamentu je zame vedno nekaj posebnega. Vi, ki redno ste v tem prostoru, v, tej, v tem poslopju, vam želim povedati kot gostja. Vzvišen občutek je biti tu v tem poslopju. To plenarno zasedanje in plenum ni parlament kot vsak drugi. Gotovo tudi vi ste bili izvoljeni kot predstavniki stranke ali države v ta parlament. Vsi ste tu, da bi v demokratični konkurenci izvajali politiko in oblikovali dobro prihodnost za državljanke in državljane Evrope. Pa to še ni vse. Tu za govorniškim odrom nad predsedstvom ne vidimo samo nacionalne zastave, tako kot je to v nacionalnih parlamentih, temveč 28 zastav. V sredini imamo modro-rumeno barvo, ki stoji za idejo enotne Evrope, ideja, ki, jo kot, eh, ki ste ji zavizani kot člani tega parlamenta in eh, ta polkrog ne ustvarja samo zakonov, temveč tudi enotnost in simbolizira vrednote, na katerih gredi Evropa do danes in na katerih temelji evropska enotnost. Svoboda, demokracija, človekove pravice, odprtost, strpnost in volja za s, eh, mirno sožitje. Danes so ti ideali v Evropi nekaj samoumevnega. Za mnoge od nas in tudi za me, pa to dolga leta ni bilo niti predstavljivo. Preveč vseobsegajoče sem občutila eh, barbarstvo, prevlado barbarstva, ki ni hotela poznati nič človeškega in ki je brez zadržkov uničevala in morila. Jaz sem takrat izgubila skoraj vse. Mnoge mojih najljubših, svoj dom, eh, zaupanje v svet in v ljudi. Več kot enkrat eh, so bili sreča ali slučaj, ki so rešili moje življenje. Dolgo sem živela v skrivališču pod napačnim imenom z napačno identiteto. Če bi bila jaz, jaz sama, to bi, bil moj, bi bila moja stoodstotna smrtna obsodba. Danes sem lahko med vami, ker je med vsemi morilci, so storilci brezbrižnimi, ker so bili tudi ljudje, ki so tvegali svoje življenje, da si ohranijo svojo človečnost. Jaz sem lahko danes tu pred vami, ker je luč človečnosti. Eh, ker ni pa vsem ugasnila tudi v najtemnejšem času zgodovine človeštva. Vendar je bilo takrat zame povsem jasno, o prvi priložnosti se bova jaz in moj mož, takratni mož, izselila iz Evrope. Ta celina se nam je zdela preveč pokvarjena. Povsod bi si ustvarila novo življenje, samo tu ne. Um, Potem so se rodili otroci in sva vedno spet odlašala s tem načrtom odselitve ti otroci so doraščali v državi, kjer je negotovost in tudi nelagodje za nje in za celotno judovsko skupnost bil tisti občutek, ki je prevladoval. V prvih desetletjih po, vo po vojni je vladala negotovost um, glede stika z judovsko skupnostjo. Nikoli se ni vedelo, kdo ima mogoče judovsko kri na svojih rokah. Eh, nelagodje nad eh, tem življenjem v državi morilcev, takrat se je govorilo, in to nelagodje je bilo vedno občutno, da bi trajno ostali v Nemčiji, se nam je zdelo v tej situaciji nemogoče. Da sem danes tu pred vami, je dokaz za to, da na srečo v teku desetletij je bilo možno marsikaj, kar je bilo naprej, kar se je prej zdelo nepredstavljivo. Kdo bi bil računal takrat s tem, da bodo demokracije po vojnega obdobja se izkazale kot tako trdne? Komu bi se bi zdelo možno, da bodo v Evropi stoletna sovraštva premoščena v samo nekaj letih in kdo bi verjel, da po neverjetnih grozotah holokausta da bo možno spet judovsko življenje v Evropi in celo v Nemčiji. Vse do se danes zdi samoumevno. Vendar, gospe in gospodje, tako samoumevno to ni. In tudi dosežki niso vedno tako stabilni, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Da, v teh dneh, v teh dneh to postaja ponovno jasno. Uh, Svobodna demokratična ureditev v povojni Evropi je danes bolj ogrožena kot kdajkoli prej. Pri tem ne govorimo o zunanjih eh, grožnjah za našo eh, kohezijo. Njim je kos evropska ideja. To, kar me veliko bolj eh, skrbi, so napadi od znotraj. Evropa bo v enotnosti združena v prihodnosti samo, če se bo zavedala vrednot in če jih bo tudi sama umevno branila. Ta prihodnost pa je nujno povezana z eh, tem, da poznamo preteklost. 27. januarja smo na Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta eh, opozorili se spomnili 6 milijonov ljudi, ki so med 1933 in 1945 bili omorjeni strani nacionalno-socialističnega režima. Osvoboditev koncentracijskega taborišča v Auschwitzu in to je dan spomina, se je letos, eh, torej letos smo slavili 74. obletnico. Vedno manj je preživelih, ki bi lahko eh, pričali o tem, o strahotah, ki so jih tam doživeli. Zato je pa tem, tem bolj pomemben signal. Um, politikov za prihodne volitve. Franz Timmermans in Manfred Weber, socialni demokrat in krščanski demokrat, ki sta skupaj potovala v Auschwitz, ampak kljub tem ostaja žalostno dejstvo, da vedno več prič utihne. Eh, pred nami je čas brez eh, prič časa. In zato nekateri menijo, da spomin na holokaust in spomin na žrtve, da to sploh ni več potrebno. Nič ne bi bilo bolj narobe kot to. Kljub temu doživljamo, tako kot povsod v Evropi pridobivajo moč politična gibanja, ki se izricno izrikajo proti spominjanju in proti takim obletnicam, so za sedanjost brez preteklosti, kot odskočna diska v prihodnost brez spomina če se tako pozablja na zgodovino, je jasno, da se pojavlja tudi spet antisemitizem. Mi, kot člani judovske skupnosti, doživljamo posledice tega razvoja že danes. V Nemčiji in mnogih drugih državah Evropske unije je judovsko življenje v javnosti možno samo s policijsko zaščito. In občutek varnosti judovske skupnosti pojenja iz leta v leto. Sicer so centri življenja, judovskega življenja se vrnili v mesta, sinagoge, um, hiše skupnosti so bile obnovljene kot znak nove samoumevnosti tega sožitja. Vendar ta poslopja gradijo na temeljih zaupanja. Sama iz eh, svojega pričanja lahko govorim o tem, kako dolgo traja, da sem se v svojem rojstnem mestu Minhen spet počutila tam doma. E, torej, kočke eh, sem dokončno spraznila, razpakirala šele 2006, ko je bila eh, ustanovljena nova sinagoga. In danes se zalutim, da sem mogoče bila eh, prehitra s to odločitvijo. Zaupanje med ljudi eh, je um, um, upada. Zaupali so v to, da se jih nikoli ne bo več, post, ne bomo postili na cedilu, ampak uh, Danes so soočeni s eh, napadi fizičnimi, na drugi strani pa predvsem zaradi ravnodušnosti, pomankljive empatije. Kaj ti kamorkoli pogledamo, sovraštvo do judov se spet dviguje povsod, v vseh eh, slojih družbe, v vseh političnih eh, smerih, v levici, v desnici in predvsem tudi v številnih muslimanskih okoljih. Eh, sile kot so AFD, Eh, potem radikalni muslimani mogoče nimajo veliko skupnega ali tudi predstavniki drugih strank, vendar antisemitizem jih povezuje, jih združuje. Dragi navzoči, seveda je to samo polovična resnica. Na srečo so povsod v Evropi tudi ljudje, ki se zauzemajo za spomin, za demokracijo in za odprtost njihovi glasovi so močni in številni v vseh, če ne vseh, v eh, skoraj vseh državah. Um, Tvorijo veliko večino prebivalstva, vendar na tej numerični prevladi eh, se ne moremo odpočiti. Zgodovina je pokazala, kako težko je lahko za večino uveljavljati eh, eh, ideale proti zelo odporni manjšini. In zato tudi v sedanji evropski politiki vidimo, kako hitro se širi antisemitizem, če se mu ne postavijo pravočasno meje. Eno, eden najbolj drastičnih primerov tega je danes Združeno kraljestvo Laboristična stranka, ki je v dolgi zgodovini bila trdnjava političnega razuma, se je pod predsedstvom Žeremija Korbina v zadnjih letih razvila v eno najbolj problematičnih pol v Evropi, kar zadeva politični antisemitizem. Pod novim vodstvom je laboristična stranka daleč zapustila politično sredino. jasno je, da v moralni poltmi takega nepozicioniranja rastejo zelo čudne politične rastline. In ta primer kaže, kako hitro se lahko poslovimo od politike strpnosti, če je predznak ustrezen. Labour pod Corbynom je primer za to. Tak razvoj. Um, ni možno razložiti samo poseb, zaradi posebne politične vloge Združenega kraljestva, to opažamo pa vsod v Evropi in to kaže, da nekaj se premika v Evropi. Antisemitizem v mnogih državah spet najde politični in družbeni prostor, kar je dolgo tlilo, prihaja na površje, kjer se energično ne borimo proti antisemitizmu, se predre na površje in to kažejo tudi najnovejše ankete o antisemitizmu in gospod predsednik, vi ste že opozorili na to. Dragi navzoči, dovolite, da sem zelo jasna. Evropa, v kateri 89 odstotkov judovskega prebivalstva um, um, toži zaradi povečanja antisemitizma v svoji državi, ima problem. Evropa, v kateri je več kot ena tretjina judovskega prebivalstva več kot, eh, že razmišljala o izselitvi, ima problem. Sovraštvo do, jud, do judov um, z trupi družbe kot celote, kajti svoboda in varnost naj bi veljale za vsakega državljana v Evropi, ali pa to ne velja za nikogar. Z, um, žalostjo in bolečino me spomnjuje, da se po tolikih letih spominjanja na holokaust, če vedno soočamo s tako razširjenim antisemitizmom, vendar naša dolžnost mora biti, da se opremo, upremo temu razvoju in ga zavrnemo. To je v naši odgovornosti, kajti največja tragedija judovske zgodovine eh, se je zgodila tu v Evropi. Mesta, ki so danes center življenja, so bila šele pred 80 leti prizorišče najhujših grozot zgodovine človeštva in to je povzročila takratna nemška vlada. Dragi navzoči, dragi predstavniki komisije, poslanke in poslanci, v vaših rokah je usuda Evrope. Zato pozivam na vas, da se danes in tudi v prihodnje tudi po novi izvolitvi parlamenta izrecno eh, zoprstavite sovraštvu proti judom, ki je vedno večje. Želim si, da bi ta parlament tudi v prihodnosti um, se zavedal in izpolnjeval svojo odgovornost. Svoboda in demokracija, ki jo uživamo, sta samo tako močna, kolikršen je angažma za, za demokracijo in kolikršna je pripravljenost večine, da to svobodo brani proti manjšini. In ta, to sovraštvo ne sme zmagati, iz nikoli več ne sme postati zdaj spet. Hvala lepa za vašo pozornost. Ringrazio. V imenu Evropskega parlamenta se vam, gospa predsednica, prisrčno zahvaljujem za to dragoceno pričevanje, ki je za nas neprecenljive vrednosti. Sedaj pa se bomo z minuto molka spomnili vseh žrtev holokausta, pri čemer seveda dobro vemo, da če bi minuto posvetili vsaki žrtvi, bi morali stati v tišini več kot 11 let. Po minuti Mavka bomo slišali Kadiš Morisa Rabila v izvedbi glasbene kapele eh, kraljice Elizabete iz Belgije. Razen tega bomo videli slike otrok, ki so bili zaprti v getu v Terazinu. 15 tisoč otrok je bilo, 150 jih je preživilo. In zapustili so nam te slike, ki so sicer razstavljene v sinagogi Pinkas v Pragi in tudi tej sinagogi se zahvaljujemo za to, da so dali eh, na voljo te slike. Te slike kažejo. Um, čustva otrok do grozot, ki jih noben otrok nikoli ne bi smel doživeti, nikoli več.